za leto 2019 v Evropski uniji. Hvala, gospod komisar, hvala, da ste prišli v naš odbor za proračun. Preden boste šli pred medije. Naj rečem, da po odločitvi koordinatorjev iz 16. maja bomo danes imeli zelo interaktivno izmenjavo mnen s komisarjem. Porabljali bomo sistem ping-pong, govorimo o jojo sistemu in o ping-pongu. Kar pomeni, da ne bomo čakali na konec vseh vprašanj, da bi dali besedo komisarju, ampak bo komisar takoj odgovarjal na vsa vprašanja, potem ko so ta zastavljena strani poslancev. Vsak poslanec bo lahko zastavil še eno dodatno vprašanje potem ampak moral pa bo spoštovati čas omejit govora. Če boste spraševali predolgo, potem ne bo časa za repliko komisarja. Tako da prosim vse, dragi kolegi, da ste tako kratki in jedrnati, kot se le da pri vaših vprašanjih. Tako da bomo dali več časa komisarju za vse odgovore in da bi potem lahko imeli še nekaj časa za dopolnilna vprašanja po odgovoru komisarja. Usporedno pa bomo imeli tudi pogajanja o prihodnjem večletnem finančnem okviru pri tem proračunu, tako da je zelo pomembno, da v tem obdobju intenzivnih in težkih pogajanj lahko ohranimo bistveni element povezav med institucijami, strani vseh članov. Prosim za zaupanje. Prostite mi, gospod komisar, če se bom ponovno vrnil na to pomembno točko, na zaupanje in sicer bi rad omenil pobudo jamstva za mlade in tudi rad bi omenil program za begunce v Turčiji. Mogoče boste to omenjali. Glede zaposlovanja mladih je parlament lani spravnem odboru dobil 116 milijonov evrov v letošnjem proračunu v okviru splošnega kompromisa komisije. Na začetku letošnjega leta je komisija objavila finančni program, ki je isti znesek razdelil do leta 2020. To je le indikativni program, ampak eh, gospod komisar, vi ste izkušen politik in zelo dobro veste, da ti argumenti niso najboljši glede na to, kar smo videli po spravnem postopku in glede na politično realnost. Prosim, če lahko ustrajam na tem, da si moramo zaupati. Potem, glede dogovora s Turčjo, glede tega, da je treba v Turčji poskrbeti za sprejem sirskih beguncev, danes boste predstavili popravek proračuna in dopolnilne predloge za prihodnje leto, že dve leti parlament nenehno omenja, da nam ta sporozum ni bil najbolj všeč. Treba se vprašati, kako so bile sprejete vse te odločitve glede finančnega dogovora. Vi ste bili na svetu, potem pa v parlamentu, sedaj predstavljate korektivni proračun in to bo treba sprejeti. mi bi radi, da predstavite to, kar se vam zdi koristno in da potem lahko parlament in svet izrazita svoje stališča. Komisija naj bi predstavila popravek proračuna glede prvotnega predloga in za 3 milijarde evrov za sprejem sirijskih beguncev v Turčiji naj bi imeli prispevek ene milijarde iz proračuna EU in dveh milijard iz držav članic gospod komisar, včasih eh, poslance obtožajo, da so nerealni in da niso razumni. Ampak verjetno imamo tudi eh, pomakljivosti, ampak mislim, da mi tu zastopamo voljivce. Bili smo izvoljeni na neposrednih volitvah, smo zelo raznoliki. Zato nam morate posem zaupati, tako ko gre za proračun za leto 2019, kot tudi ko govorimo o Popravku proračun številka 3 za letošnje leto, tudi ko govorimo o večletnem finančnem okviru med leti 2020 in 2027. Upamo, da bo to zaupanje prevladalo povsod. Upamo, da bo tako gospod komisar. Toliko je čustev sedaj, ko morate predstaviti ta proračun, to je zadnji v tem mandatu in to je zadnji v prisotnosti britanskih kolegov. No, vsem tem vam sedaj predajam besedo. Mislim, da morate oditi ob 12.45, torej prosim, da se v vodoma omejite na 10 minut in da ne govorite več kot 15 minut, vsekakor ne. Potem bo dobil besedo splošni poročevalec gospod Gjoti, 7 minut bo dobil potem poročevalci v senci, ti bodo imeli 4 minute za vprašanje in odgovore. In potem, če bomo imeli še nekaj časa, bo lahko vsakdo tu zastavil kakšno vprašanje in potem bomo odločili, koliko časa bo to trajalo, glede na to, kje bomo v razpravi in koliko časa še bo pred 12. uro in 45 minut. Gospod komisar, prosim, dobite besedo. Äh, Predsednik, spoštovani gospod Artui, spoštovani poročevalci, poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Hvala lepa za vabilo, da vam bom lahko potem, ko je kolegi pred nekaj minutami sprejel osnutek proračuna za 2019, tega tudi predstavil neposredno tukaj kot prvemu partnerju. In lahko bom podal tudi nekaj izjav glede posameznih točk. Imam pa tukaj tudi nekaj prosojnic, ki vam jih bom pokazal. Temeljito smo analizirali pri komisiji razmere in smo naše prednostne naloge izrazili v proračunu. Ta osnutek temelji je še na podlagi trenutnega večletnega finančnega okvira. Kljub izstopu britanskih prijateljev smo na podlagi sporazuma za mestno obdobje eh, Združenim kraljestvom zagotovilo, da se bo Združeno kraljestvo udeležilo pri vseh obveznostih in pravicah do konca, do izstopa. To je torej običajni proračun 28 terice. In to je res, to je zadnji, o katerem odloča še ta parlament, ni pa to zadnji, ki ga bo predložila komisija, kaj ti čez točno leto dni, nekaj dni pred volitvami, bomo predstavili proračun 2020. To bo še torej ta komisija in potem upamo, da bomo z novim parlamentom še pred koncem našega mandata upamo, oktober 2019 to tudi sprejeli. Predlagamo vam 165,6 milijard evrov za obveznosti. To bi bila povišica v primerjavi z 2018 za 3,1 odstotka. 1,1 milijarde evrov je še manevrske prostore do zgodne meje za prednostne naloge sveta in za aktualni razvoj dogodkov, ki, ga, ki jih zaenkrat še ne moremo ustrezno oceniti. Kar se tiče geopolitičnih napetosti in kar se tiče ustreznih strateških naložb, zato smo v zadnjih letih intenzivno izkoriščali instrumente za fleksibilnost. Zato je predlagano za naslednje leto 2,3 milijarde evrov. In tako smo prišli za 1,2 milijarde nad zgornjo mejo. Pri plačilih pa predlagamo 148,7 milijard evrov. To ustreza povišici za skupaj 2,7 odstotkov v primerjavi z 2018. Imamo pa še precej manevrskega prostora, 19,13 milijarde evrov do najviše zgornje meje za plačila za 2019. Ta manevrski prostor odraža še nevračilo nekaterih sredstev in potem imamo seveda tu več manevrskega prostora za plačila. Meteorologom spomladi je bilo jasno, da se bodo parlament, svet in komisija lahko poenotili glede prednostnih nalog za proračun. Dve področji omenjamo, še prav posebno, ki morata biti v ospredju. Vedno bolj sta ti dve področji pridobivali na pomenu najprej krepitev trga dela, ekonomije in odpornosti Evropske unije. Predlagamo precejšnjo povišico za nekatere ključne programe. To lahko zagotovi rast evropskega gospodarstva, lahko zagotovi ustvarjanje delovnih mest, še prav posebno in povdarek pa dajemo mladim. In drugo področje, migracije in varnost pri uporabi načela solidarnosti moramo migracije in naše ukrepe na zunanjih mejah Evropske unije zelo podrobno usklejevati. To mora biti v interesu vseh državljanov, zato bo naš podarek na zunanjih mejah. Izven Evropske unije pa moramo se učinkovito lotiti migracijskih tokov. tako da bomo prispevali tudi k stabilnosti onkraj naših meja. Ta proračun izvajamo v skladu z vsemi načeli dobrega izvajanja proračuna in mora prispevati k dodani vrednosti EU. Sedaj pa prehajam na podrazdelek 1A, to je četrta prosojnica. 1A. Tukaj imamo najpomembnejše naložbe za to, da bi zagnali naše gospodarstvo in ustvarjali delovna mesta. 92,9 milijard evrov je predvidenih. V primerjavi z letošnjim letom je to za 3,9 odstotka več. Za veliko glavnih programov bomo imeli več sredstev. V skladu tudi z vašim dolgoročnim načrtovanjem in v skladu s prednostnimi nalogami Evropske komisije obzorje 2020. 10,4 milijarde evrov. Skoraj milijarda več, torej za več kot 8 odstotkov več v primerjavi z letos. E CEF. 3,8 milijard evrov za 1 milijardo več, 36,4 odstotka več torej. Področje inovacij zato, da bi povečali kapacitete v Evropi, lahko obdelovali več podatkov, zato bomo imeli skupno podjetje za visoko zmogljivostne računalnike. 194 milijonov evrov je bilo namenjenih za to za naslednje leto. To so samo začetne vsote. Če želimo seveda na tem področju biti konkurenčni, potrebujemo milijardne vsote. To je torej samo začetek. Kasneje bodo prišle nadaljne vsote, potem tudi digitalna Evropa. 9 milijard je predlaganih za celotno obdobje. Pri superračunalnikih pa želimo torej naslednje leto že zagotoviti začetna sredstva. Prav tako je tema obramba vedno bolj pomembna parlament in svet sta se včeraj zvečer dogovorila. Glede novega predloga za evropski program za industrijski razvoj na področju obrambe. 245 milijonov evrov je predlaganih za to. In potem še 25 milijonov evrov dodatno za pripravo tega ukrepa. In tako bomo z našim predlogom zajeli tudi kompromis včeraj začer mladina. Je še vedno v srču našega predloga. Za več kot 10 odstotkov smo povišali sredstva za Erasmus Plus. 2,6 milijardi evrov predlagamo. Tudi to je korak v smer naslednjega večletnega finančnega okvira in to bomo takrat še ukrepili. Za Evropske solidarnostne enote. To je komisija predlagala lani. Svet in parlament sta v končnih fazah pogajanja. Tu bomo namenili 100 milijonov evrov, precej več sredstev. Tako bomo verodostojno ustvarili podlago za zelo veliko mladih, ki želijo sodelovati pri tem čudovitem projektu. Upam, da bo nova pravna podlaga kar se da hitro sprejeta strani sveta in parlamenta, tako da bomo pravno in finančno lahko to izvedli. Kar se tiče mladih, ne smemo izpustiti pobude za zaposlovanje mladih. 133 milijonov evrov. To je podrazdelek 1B. Glede na gospodarsko rast. Imamo še vedno visoko brezposobnost med mladimi. Naj pa povem, da je v primerjavi z letom 2013, takrat smo bili pri 24 odstotkih, sedaj smo pri 15,6 odstotkih, torej je upadla. Naj dopolnim. Žal smo pri izvajanju programov, pri uporabi sredstev, pri implementaciji, čeprav posebno v državah članicah in regijah, kjer je potreba največja, dosegli premalo napredka pri implementaciji. Nekatere države članice sredstev, ki jih imajo na razpolago, še vedno ne izkoriščajo dovolj. Sploh pa ne v polnem obsegu. Kot komisija smo pred nekaj tedni podali predlog Evropskega organa za nadzor dela tako bi spodbojali konkurenčnost na skupnem trgu. 11 milijonov evrov smo predlagali za financiranje za 2019. Sedaj pa peta prosojnica, podrazdelek 1B. Ta podrazdelek ima tudi naložbe za investicije in za spodbojanje rasti in razvoja predvsem pa bodo s tem upravljale države članice. Izvajanje programov novih generacij se je začelo kasneje, ko smo pričakovali in o tem smo se v parlamentu večkrat pogovarjali. Konec lanskega leta pa je tempo pri plačilih postal boljši. Več je razlogov za to. To je razveselil razvoj dogodkov. Upamo torej, da ne bomo samodejno ponovili takega slabega začetka, počasnega začetka. Konec lanskega leta, kot sem dejal, smo dosegli polno hitrost. Upamo, da se bo to nadaljevalo tudi letos ali pa morda še ukrepilo. Tukaj. Okay moramo v tesno sodelovanju z državami članicami se še naprej truditi razvoj, pa gre v pravo smer. Upam, da bo ambiciozni proračun za plačila ostal tako, kot je, da ne bo prišlo do krčenja sredstev. Tukaj smo lahko videli tudi še programe za 2007-2013 in potem visoko raven plačil za obdobje 2014-2020, tekoče večletno finančno obdobje. 47 milijard evrov znaša celotna vsota, 1,1 odstotka več kot leta 2018. Ta zmerna povišica je kombinacija zmanjšanja potrebe za stare programe. Vidite, gre do proti ničli in znatni povišici novih programov, ki gre do navzgor. Stari programi se bodo iztekli 2019. To je zadnje leto za programe 2007-2014, ko so plačila še možna za tisto obdobje. 3 milijarde evrov predlagamo še za te ostanke plačil. Če si pa ogledamo nove programe, potem imamo tukaj povišico za 7,3 odstotka v primerjavi z 2018. Pričakujemo, da bomo ta sredstva lahko tudi dali in jih bodo države članice izkoristile. Sedaj pa razdelek 2. Kmetijski programi tukaj smo vedno bolj stabilni v primerjavi s kohezijo. Ni toliko nihan. Skupaj predlagamo 60 milijard evrov, 1,2 odstotka več. Za okolje in podnebne ukrepe pa smo sredstva zelo zvišali, za več kot 8 odstotkov. To se mi zdi dober razvoj dogodkov, ki kaže, da bo okolje, bo zaščita podnebja naslednje leto pomembna tema. Od začetka tudi na vašo željo sledimo cilju, da bi v celotnem obdobju 20 odstotkov sredstva namenili za blaženje podnebnih sprememb. Pred nekaj tedni smo imeli v parlamentu tudi predstavitev na to temo. S temi sredstvi povišanimi za 8 odstotkov bomo lahko cilje bolje dosegali. Naj spomnim, da je komisija za naslednji večletni finančni okvir, kar se tiče podnebja, namenila 25 odstotkov več sredstev horizontalno gledano glede posameznih programov bomo to v naslednjih dneh še konkretizirali. V usnutku 2019 se skušamo odzivati na izzive migracij in na varnostna vprašanja. Pri razdelku 3 varnost in državljanstvo EU bomo imeli 2,3 milijarde evrov. S tem osnutkom pa upoštevamo vse okoliščine. 460 milijonov evrov za preverbo Dublinske uredbe, 175 milijonov evrov za nadaljevanje pomoči Grčiji v okviru sklada AMIF, instrument za takošno pomoč je bil odpravljen. In potem 116 milijonov evrov za boj proti naravnim nesrečam. To je torej vse v osnutku proračuna za 2019. Kar se tiče razdelka 3, celotna vsota, na to bi rad opozoril, pa presega najvišjo zgornjo mejo za 927,5 milijonov evrov. To lahko financiramo le s pomočjo našega instrumenta za fleksibilnost. Sedaj pa prehajam na osmo stran. Naši ukrepi onkraj meja EU, torej razdelek 4, Evropa v svetu. Tukaj bomo za skupaj 13,1 odstotka povišali sredstva za 1,3 milijarde evrov v primerjavi z 2018. Toliko bo torej več naložb. Sporazum za begunce je pomemben. Plačila že tečejo, obveznosti so že bile podane. Zdaj bomo to že šli z dve na tri milijarde evrov. Ni pa še dogovora s svetom, predsednik. Morate pa vedeti, na vsakem sestanku parlamenta in sveta želim biti navzoč. Svet pa zaseda vsak teden, zato sem bolj pogosto v svetu kot v parlamentu. Če me boste povabili vsak teden v parlament, bom prišel. Če me povabite vsak dan, bom prišel vsak dan. Noč in dan sem pripravljen na delo. Naj vam zagotovim, pripravljen sem garati. Tudi avgusta sem pripravljen biti tukaj. Ampak še enkrat, ko нас повабі Корепер. Генерални директори, Хан, Алиаса, гремо тя. Че при едно напредка се от тем поговоримо. Че ме повабите туди сам дан пред Кореперем, бом вечка ту, кот там. Gre torej za vprašanje prednostnih nalog, gre za vprašanje razvoja dogodkov. Vi se odločate, kako pogosto zasedate to je odvisno popolnoma samo od vašega načrta sestankov. Koreperju smo za drugo tranšo podali predlog. Podali smo predlog spet 3 milijarde evrov za Turčijo. To je nujna zadeva. Primer. Osem tisoč učiteljev nam manjka pri 1,2 milijonih beguncev, ki jih imamo, ki jih želimo financirati. Imamo tudi 300 tisoč učencev. Če učenci ne bodo šli k pouku, bo težnja staršev, da se odpravijo na pot, skušajo priti v EU, narasla. Starši, ki ne zmorejo zagotoviti sredstva za svoje otroke, so nesrečni starši. Če pa bodo imeli izobraževanje, če bodo imeli hrano, oblačila, namestitev, potem bodo tam, kjer so, kjer živijo, lahko preživeli. Učitelje potrebujejo. Že včeraj bi jih morali imeti, najkasneje pa seveda jutri. Zato je torej naš predlog milijarda iz evropskega proračuna, dve milijardi pa svežih sredstev. Žal je svet to zelo na hitro zavrnil. Že pred meseci smo imeli dopis sedmih, osmih držav članic, držav članice, ki jih poznate, delno tudi držav članice, ki so vaši volilni okraji. Finančni ministri so to torej zavrnili. Dejali so, da mora vse priti iz proračuna. In to se je nam zdelo nemogoče. In tudi za vas seveda to ni sprejemljivo. Ampak eh, sklepa sveta še ni. Kot stane v posvetovanjih, pa smo se lahko toliko približali, da je svet bil pripravljen zagotoviti milijardo svežih sredstev. Mi pa bi potem morali s premestitvijo iz trenutnega proračuna nameniti v narekovajih le 2 milijardi. Ampak to se razvija še naprej. Svet se zmeraj bolj umašava v operativo. 700 milijonov bi naj pridobili mi s premeščanjem. Nimamo pa še soglasja Italije. Italija je sedaj v težkem položaju, to ste lahko videli tudi iz časopisov, z vlado, ki se izteka mandat in z možno potencijalno novo vladno koalicijo, ki bo vzpostavljena, mogoče še ta teden počakajmo. Ni pa še mandata v svetu, Italija še ne soglaša imamo osnutek, ki bi ga svet lahko sprejel in bi potem lahko začeli s pogajanji s parlamentom. Upam pa, da otroci in starši ne bodo čakali še dlje. To je zelo pomembna zadeva. Spoštujem vaš razmislek, vendar pa mislim, da otroci in begunci morajo biti v srče naše pozornosti. Zato bi najkasneje junija se morali dogovoriti za naslednje šolsko leto, kajti to je naša prednostna naloga. Predlagamo 1,45 milijard evrov v osnutku 2019 za ta namen veseli me, da vam lahko povem, da je v našem predlogu za 2019 zapisanih 1,5 milijarde in s tem bi komisija lahko obveznosti in plačila v naslednjem letu v polni meri tudi izvedla. po našem mnenju ta sporazum s Turčjo, kljub vsej kritiki, učinkovit instrument. Tukaj gre za človeško dostojanstvo. Ne, da bi to uporabljali za kakšne druge namene, za namene Ankare ali turškega predsednika. Potem 560 milijonov evrov za obljube za Sirijo, sirske konference lanskega leta in 600 milijonov evrov za projekte, ki so povezani z osrednjo sredozemsko potjo, pa tudi več sredstev za Zahodni Balkan. Tako sedaj pa stran 9. Pregled programov. To bo tudi podano. 60 programov imamo. E, želimo izboljšati programe, da bodo bolj zadostili evropske dodani vrednosti. Tudi umestni pregled smo naredili. Mislim, da so to zelo pomembne informacije za vas, za vaša posvetovanja. Zato, da bi za vse programe omogočili dober pregled, smo vseh 60 programov na kratko povzeli. Deseta stran. Razdelek pet. Pravni izdatki. Preden zaključim, moram reči, da sem hvaležen, da so proračuno 2019 vse institucije zagotovile zmanjšanje osebe za pet odstotkov. Saj želijo to storiti. Glede na naslednji MFF, večletni finančni okvir, je to zelo pomemben znak verodostojnosti, učinkovitosti še prav posebno Evropskemu parlamentu bi se rad posebno zahvalil za to. Tukaj gre za vse. Za vse, vse izdatke, ki ne zadevajo plače in pokojnine, bomo nominalno omejili, zamrznili. Izdatke za osebe bomo povečali za 3 odstotke, ampak naj opozorim in to na to ponavljam, za plače je predvidena povišica samo 2,5 odstotka, za pokojnine pa 6,2 odstotka. Gospe in gospodje, kmalo bomo morali se pogovoriti o tem, kako bomo omejili v naslednjih letih in desetletjih te naraščajoče stroške. Ma ne bi bilo bolje, če bi imeli prihodnje pokojninski sklad ta povišica 2,5 odstotka za plače še nismo dosegli konca. To se bo povečevalo, morda tudi 8, 10 odstotkov, če bomo prišli do 14, 15 odstotkov so po nekaterih državah članicah postavili vprašanje, da bi pritisnili tudi na plače in s tem zmanjšali proračun. In to se mi zdi nepravično. Kadarkoli sem pripravljen na neformalne pogovore za morda pokojninski sklad, zato da bi zmanjšali to obremenjeno s plačami. Enajsta stran. Kar se tiče obveznosti in plačil, torej pregled, bomo imeli rahle povišice. S temi rahlimi povišicami želimo izboljšati varnost, povečati naložbe, raziskave in razvoj in želimo podpreti države, ki že imajo veliko beguncev. Želimo ekstenzivno uporabiti in izkoristiti prožnost. Naj povem, da v zadnjih dveh letih končnega tega večetnega finančnega okvira imamo določen manevrski prostor za nujne razmere in za nepredvidene dogodke. Načetko maja smo podali predlog za naslednji večletni finančni okvir. V naslednjih treh tednih bomo podali izvedbene predpise, sektorske predpise, vendar pa ne pozabimo, tudi proračun za 2019 je pomemben. Moja prošnja za vas. Do 18. novembra, prosim, izkoristimo učinkovito ta čas. Zelo pomembno bi bilo, če bi se kljub bližajočim volitvam čim prej sprejeli proračun za leto 2019. Hvala lepa. Merci, Hvala, gospod komisar. Slišali smo vaše pripombe in pripravljeni smo imeti še več sestankov, ampak gledajte, če se pogajate s svetom in tam pride do zapletov, potem bi se mi raje srečevali bolj pogosto s svetom, da bi tam povedali, kakšne so naše pričakovanja. No, časa je malo. Sedem minut, gospod Gjoti, vprašanje odgovore, potem pol rubih, štiri minute, glede drugih oddelkov, potem poročevalci v senci, vsak po štiri minute. Koliko je to? 37 minut se skupaj, gospod Morisan iz Daba. 40 minut se skupaj. Torej, držati se morate omejitve časa. Res ne bom prožen. Gospod Gjuti, sedem minut imate. Sedem minut. To obsega tudi odgovor komisarja. Če želite odgovor komisarja, morate to skrajšati na manj od sedem minut. Hvala. <clears throat> Hvala, gospod predsednik. Najprej naj se zahvalim gospodu komisarju za to, da se je prijazno odzval in predstavil proračun v parlamentu, v našem odboru. To je gotovo izraz spoštovanja, ki ga cenimo in se vam za to zahvaljujemo. Naj pa tudi povem, da nikar ne podcenjujete tudi naše zmožnosti za delo, gospod komisar, tako malo za šalo. Uh, Eh, tudi mi smo pripravljeni povečati število neformalnih in formalnih srečanj, če boste vi za to na voljo. No, danes do povdne smo si torej zabeležili to, kar ste povedali in v naslednjih tednih bi laže na tej podlagi pripravili bolj specifična vprašanja. Vseeno pa imamo tu vsaj tri teme oziroma tri vprašanja, o katerih bi podal nek splošni razmislek. Prvič, eh, glede argumenta, o katerem ste se kar razgovorili, tako vi kot naš predsednik Artui, in sicer gre za eh, inštrument oziroma mehanizem za Turčijo. In moje prvo vprašanje je, kako nameravate te inštrumente uporabiti, zato da boste financirali inštrumente oziroma mehanizme za begunce v okviru proračuna za leto 2019 in tukaj bi želeli bolj specifično razlago z vaše strani. Eh, pa še nekaj, če lahko razložite, eh, zakaj eh, ni, ste imeli pač pogostejša srečanja s svetom, niste pa pripravili daba, torej osnutka popravljenega eh, proračuna za 2018 v zvezi z istim vprašanjem, torej sredstev za Turčijo, tudi v odboru za proračun. Na to drugič. Gospod eh, komisar, kot ste opazili, eh, prednosti, ki jih je lani marca Evropski parlament Eh, izglasoval, so namenjene predvsem programom za mlade in velikim eh, programom, kot so Youth Initiative in Erasmus. Predstavili ste nam program, v katerem je predvideno neko manjše povišanje sredstev, ampak potem, ko smo nekoliko razmišljali o tem v našem odboru, mislim, da bi morali na tej točki delati še bolj. Eh, ti okviri proračuna, ki ste jih zastavili, nam bodo omogočili, da bomo lahko eh, še bolj trdno delali na temi, nekoliko bolj prilagodili eh, financiranje, saj smo v naših smernicah, v naših prednostnih nalogah govorili o programu Erasmus, če se tukaj navežem še na gospoda Artuja, ki precej bolj razširja uh, Eh, področje oziroma starost tistih, ki se lahko eh, najn obrnejo. Potem še nekaj glede politične naravnanosti in eh, odnosa s svetom in še zlasti v tisti fazi, ko bomo prišli do spravnega postopka, ki je najtežji in najbolj dolg. Danes ste nam torej predstavili predlog proračuna, v katerem so že predvidene določene povišice sredstev, ki jih pozdravljamo in to tako, kar se tiče obveznosti, kot kar se tiče plačil. Ampak eh, vprašanje pa je naslednje. Kakšen vtis imate vi v odnosu s svetom glede možnosti, da bi ta proračun pozitivno zaključili in ob tem upoštevali tudi prednostne naloge Evropskega parlamenta, pa tudi tiste prednostne naloge, ki si jih je zastavila komisija in ki ste jih opisali danes do povdne. Eh, torej kakšen je vaš vtis, vaš občutek glede tega. Namreč to je drugi proračun, eh, zadnji proračun, o katerem bo glasoval ta Evropski parlament in zato res potrebujemo take odgovore, ki bodo lahko zadovoljili naše državljane, pa ne zaradi tega, ker bi to prispevalo k večjemu številu glasov, ki bi jih prijeli in na podlagi proračunskih zadev, ne, ampak zato, ker mislim, da bi s tem lahko nekoliko zbistrili sliko Evropske unije unije, ki je bila na tem področju proračunskem predolgo preveč zamegljena. Hvala lepa. Merci, Hvala, gospod Gjuti. Gospod komisar, imate dve minuti in deset sekund za odgovor. Ja, um... Predsednik. Gospod poslanec, gospod in gospodje. Najprej. Turčija predlagamo 1,45 milijarde evrov za naslednje leto, kot del naslednje tranše 3 milijard. Kot v prvi tranši se osredotočamo na instrument za predpristopno pomoč in na program za humanitarno pomoč. Prvi steber 850 milijonov evrov drugi steber 600 milijonov evrov. In če vzajemo potencijalni dve milijardi, ki bi jih lahko dobili z proračuna, imamo potem nadaljno vso to 550 milijonov evrov, ki bi jo zajeli izven leta 2019. Tako bi potem dosegli ti dve milijardi. Če bi države članice namenile vsaj milijardo svežih sredstev države članice, pa pravijo, da to ne more biti letos, ne želijo več obremenjevati proračuna. Letos to bi moralo potem biti v letih 2019-2020. Erasmus Plus. Naj jasno povem. dokler samo 4 odstotke generacije lahko sodeluje pri teh programih Erasmus, Plus, je še veliko manevrskega prostora za navzgor. Želeli bi s 15 iti na 30 milijonov evrov podvojiti. Upajmo, da to pogajanjih ne bo znižano. Imamo seveda omejen manevrski prostor do najviše zgornje meje. Torej za nekaj več kot 10 odstotkov. Na 2,6 milijarde evrov bi to povišali. In še 100 milijonov evrov dodatnih sredstev za eh, solidarnost na enoto. Vse to bodo pogajanja potekala podobno kot lani. Ne bo ne lažje, ne teže. Seveda pa je to odvisno tudi od vlade države, odkudar prihajate, gospod poslanec. Hvala, gospod komisar. Pol Rubik za druge razdelke proračuna za prihodne leto. Štiri minute, prosim, za vprašanja in odgovore. Hvala lepa. Hvala lepa še prav posebno komisarju Itengorju in njegovi ekipi. To je zelo konkreten predlog. Če si pogledam, ni cela 9 odstotka BNI se predlaga, to je politično gledano, pravzaprav ozoren proračun z 0,9 odstotka, je evropski proračun najugodnejši proračun, kar jih imamo v Evropi. Pet odstotno znižanje osebja. Strani sveta vemo, da se to prenaša na evropsko ravno in to smo izvedli. Želel bi si pa tudi številke, koliko je bilo pa znižanje števila osebja v držav članicah. Da bi torej ta vzor EU prenesli tudi na države članice. Vemo, 6,2 odstotkov za pokojnine, to je tema za prihodnost tudi v Evropskem parlamentu. Zato mislim, da je predlog pokojninskega sklada pravi, kako bi torej to lahko uredili v prihodnje Evropski parlament, že ima pokojninski sklad, ki pa ne dobijo več sredstev, tako da moramo sedaj skupaj razmisliti vse institucije o tem, ker sem torej pristojen za ostale oddelke, pa me zanima, zakaj imamo nekaj več kot 18 odstotkov več sredstev za institucije boš obdaral podatkov, ombudsman pa 9 odstotkov, perečinsko središče pa ni cela 85 odstotkov. To je nekaj, o čemer bi se morali torej še pogovoriti. Mislim, da so tudi pogajanja o cenah. Nekaj, kar je bilo zelo izčrpno in zanima me, kako bo komisija oblikovala izvajanje teh prilagoditev, kje bomo največ privačevali, to so tista odločina vprašanja za nas. Morda pa potem še nasplošno, strošek ne Evrope. Koliko bi stalo države članice, če tega ne bi počeli na evropski ravni? Hvala. Ähm, Prosim, komisar. Na kratko. Ombudsman in vzamete vse te tri storitve? Komisar. Gospod komisar, minuto in pol imate, prosim. Ja, gospod predsednik, gospod poročevalec Rubik, če te tri organe primerjate, ki ste jih navedli, potem morate vedeti, da je organ za varstvo podatkov, s to novo zakonodajo, ki stopa veljavo sedaj, organ, ki potrebuje več sredstev. Ombudsmanka, z njo sem govoril, število primerov še vedno drastično narašča, ki jih prijema. Zato torej potrebujejo več sredstev, če si ne želijo preveč zamud pri reševanju teh primerov. V obeh primerih gre za eno ali dve delovni mesti, ampak to odstotkovno izgleda veliko, tako je to 10-20 odstotkov. Pri računskem sodišču pa se 2-3 delovna mesta pri 200-300 zaposlenih odstotkovno ne odražata prav visoko. Zato torej, če si gledamo absolutne številke, to več pove. Pri računskem sodišču lahko govorimo o stabilni obremenitvi. In zato je to tako pri obeh prvih storitvah ombudsmanka in organ za varstvo podatkov, pa je pomembno to sedaj zaradi vedno več primerov in zaradi nove zakonodaje. Hvala. Sedaj pa poročevalci o senci, štiri minute vsak, Monika Holmajer. Hvala lepa, predsednik, gospod komisar. Tudi sama se bom omejila zaradi tega, ker nima veliko časa na konkretna vprašanja. Najprej hvala lepa za predstavitev tega osnutka. 1A, pozdravljam, da je tu povišica, naj pa omenim, da si bomo številke podrobno ogledali. Imamo določene programe znotraj podrazdelka 1A, ki enostavno nima dovolj sredstev, ker je popraševanje ogromno. Imamo odlične projekte, ki so predlagani nekdo dobi 98,5 točk, drugi program 98,0 točk, pa niso vsi sprejeti, čeprav so torej ocene odlične in to zadeva predvsem kozme, programe za tehnične inovacije in delno tudi programe MSP, kjer lahko pozitivno govorimo samo trem odstotkom pa mogoče tam do 6-7 odstotkov, to je premalo. Kar se tiče Frontexa, pa me veseli, kar se tiče varnosti na mejah, imamo znano povišico. Tako bomo ukrepili mejno službo in izboljšali kompetence na zonanih mejah. Naj pa glede na to, da sem poročevalka v posebnem odboru za terorizem, povem, da glede na pogovore ki sem jih imela z državami članicami, z notranjimi ministrsti in njihovimi uradniki, da je veliko želja in veliko zahtev strani držav članic za Europol, pa ti nimajo dovolj sredstev in tudi ne osebe, da bi temu zadostili. Zato torej še enkrat prošnja, da bi se morda bolj podrobno pogovorili tudi o tem. In potem področje razvojne pomoči ali je zagotovljeno, da ne bomo sredstva za hrano za begunce v begunskih središčih zmanjšali spet do 50 odstotkov, kajti potem bodo spet prišli k nam. In potem, kar se tiče Turčije, nam lahko podate pisno točno, kaj se financira, kajti 8 tisoč učiteljev za 300 tisoč učencev to naredi vtis. Ja. Gospod komisar? Gospod predsednik, za tri milijarde, ki smo jih že popolnoma ščrpali, kar se tiče obveznosti, bomo vse obveznosti, vse projekte in vse vsote, ki so predvidene, v naslednjih dneh podali pisno. Številke bodo sledile. Drugič. Mogherini, Mimica, Han, moji kolegi, zelo pazijo na to, da bi pogoje za življenje tam, kjer smo kot evropejci na poti, kjer izvajamo projekte, izboljševali, ne pa slabšali. Da ne bi bilo razlogov oditi eh, na pot. Gotovo bo to v naslednjem večletnem finančnem okviru zelo pomembno. Kozme je preverjen program za začetna podjetja in za MSP-je. Res, veliko več sredstev bi lahko tukaj smiselno uporabili, vendar pa enostavno nimamo dovolj sredstev. Glavna napaka trenutnega četrtega finančnega okvira je, da je da so države članice želele omejitev na 1,0 odstotka in želijo si kohezijo. zato pa smo preveč zmanjšali sredstva v ena. Na tem področju smo torej bili zelo omejeni in iz tega se lahko kaj naučimo. Še prav posebno pri predlogu komisije za kozme za nadalje, tudi pri digitalni Evropi, ne smemo preveč zniževati sredstev. Tukaj se moramo skupaj boriti za ta sredstva in to bom počel v naslednjih mesecih. Hvala. Bern Kolmel. Hvala lepa, predsednik. Spoštovani komisar Oettinger, hvala lepa za vašo predstavitev in kot vedno zelo vsebinsko utemeljene obrazložitve vseh teh številk. Naj podam nekaj pripomp, nekaj vprašanj, seveda pa vem, da v bistvu ste samo posredno odgovorni zato. Zdi se mi, da je potrebno povezati te številke tudi s programi, ki tičejo za njimi, v katerih se tudi politično odloča. Naprimer, gre za vprašanje sporozuma s Turčijo. Pred približno dvema letoma smo to sprejeli kot nekakšen nujen ukrep, ta sporozum s Turčijo. In dejali smo, dali bomo na razpolago denar. Potem smo morali to zelo hitro pripraviti. Od takrat je minilo več kot dve leti. In sedaj smo pravzaprav spred pred težavo, da moramo zelo hitro, na hitro odločati in sprašujem se, zakaj smo vedno pod časovnim pritiskom. Odgovor je morda ta, da v EU za migracijsko krizo še nimamo ustreznih političnih rešitev. In to je seveda težava, s katero se moramo soočiti. Sprašujem se, ali ne bi prek proračuna morda tudi pritisnili na države članice, pa tudi na parlament, da bi rekli, sedaj potrebujemo eno ustrezno podlago, da bi resnično našli učinkovite rešitve. Nadalje, na proračunskem področju zelo govorimo tudi o večji odpornosti. Predvsej preklenjen sem, zato lahko to sedaj zelo jasno povem. Opornost okrepimo tako, da se osredotočimo na konkurenčnost, da smo prepoščeni silam narave. Kar pa veliko, kar doživljamo tukaj v Evropskem parlamentu, je, da pliv podjetij in zasebnikov ne želimo upoštevati. Točno tako pa bi okrepili odpornost. Zato se sprašujem, ali bi ne mogli dati jasnega znaka, da si želimo svobodne konkurenčnosti in okrepiti odpornost. To je tako, da se bo vsak moral lahko sam uveljavil in potem tudi odreževal pri vsem tem. Bi lahko o teh vidikih tudi kaj povedali? Hvala lepa. Gospod komisar. Äh, gospod predsednik, gospod poslanec. Predlog za dve tranži smo podali februarja, ampak eh, mnini v svetu in evropski organi delujejo res počasi. Prav imate. Celotna tema evropskega sosedstva, kako stvariti stabilnost znotraj in izven Evrope, kako bomo uredili priseljevanje. Smo sredi priprave pravega vrstnega reda pristojnosti kolega Ramopoulos je podal predloge za harmonizacijo azilnega pravnega reda. Svet tega ni sprejel. Za Frontex si želimo do 10 tisoč zaposlenih tako, da bomo glavne prizadete države Bolgarijo, Grčijo, Malto, Ciper, Italijo, Španijo lahko podprli, če bo potrebno tudi Polsko. Pomislite na nestabilnost v Ukrajini, da bomo učinkovito torej lahko podprli te države pri delu na mejah. Pri vračanju so države članice različno uspešne. In jasno je, da želimo z naslednjim večletnim finančnim okvirom podati pomoč pri tem. Želimo to tudi finančno okrepiti. Sedaj smo vključili sklad za razvojno pomoč v proračun, To bo torej tudi pod vašo pristojnost. To je pomemben prispevek temu. Konkurenčnost, trg, strinjam se z vami, ampak globalno gledano imamo tudi podjetja, ki so izpostavljene konkurenci ZDA in azijskih držav in tam imajo ogromno finančnih pomoči. S tem zniženim davkom ZDA se to še bolj izkrivlja. Torej, moramo seveda, če gre regionalno, če gre za regionalno konkurenčnost, konkurenčnost krepiti globalno gledano, kar se tiče mm, strojništva, kar se tiče mikroelektronike, biotehnologije, pa naša podjetja pričakujejo, da bomo pomagali našim podjetjem, bomo imeli skupna podjetja, tako da bomo omogočili konkuriranje tem podjetjem, ZDA e in azijskimi državami. Hvala, Gerard Depre, dobi besedo. Hvala, predsednik. Gospod komisar, dovolite mi, da začnem s čestitkami. Rad bi pozdravil to, da ste tako osebno upleteni v ta proračunski dosi. To je res čudovito delati z nekom, ki je tako motiviran. No, na tej stopni se ne bom spuščal podrobnosti. Tri vprašanje imam. Najprej prvo vprašanje. Ali gre vaš predlog na splošno v dobro smer? Ja, moj odgovor je ja. Za mojo skupino, za me na splošno ja. Kljub temu, da nekateri programi ne bodo prejeli sredstev, ki bi si jih mi želeli, omenjali ste kozme in drugo, ampak na splošno gre predlog v dobro smer. Drugič, predvidena sredstva. So ustrezno odgovori? Ne. Ampak ne morete tega spremeniti. Delati moramo v okviru ki ga imamo. To je večletni finančni okvir, ki ima svoje omejitve in znotraj tega lahko dodelimo toliko in toliko sredstev. Ampak vseeno pa imam eno vprašanje glede plačil. Vidim, kako je s povečanjem plačil, to je postalo kar resno in sicer ob koncu večletnega finančnega okvira to postaja še bolj resno. Ali menite, da bo to pomenilo še večjo obremenitev prihodnega okvira? Še bolj kot je bilo to leto 2014-2015 pri predhodnem okviru. In še zadnje vprašanje, ki me predvsej skrbi, vidim, da ste tu v okviru migracij predvideli 165 milijonov sredstev za Grčo. Poznam grško situacijo, to je upravičeno, ampak nič pa nisem videl o Italiji. No, vendarle moramo biti nekoliko zaskrbljeni zaradi Italije. Pravkar sem prebral za neurobarometer Italije edina država, pri kateri večina prebivalcev meni, da ni prejela veliko od Evropske unije. Edina. Celo v Združeno kraljestvu so eh, rekli, da so dobili več od tega. Italijani pa ne. Italijani pravijo, večina ne. Nismo prejeli nič od Evropske unije. Kaj bomo storili? To so težave, to so politične težave. Brexit vidimo, to smo že doživeli, nočemo še drugih težav, gospod komisar. Kar se tiče Italije, smo ravno lani z našo prožnostjo lahko dali dovolj pomoči, pomoč na ravni nesrečam po potresih različnih regijah, pa tudi za sredozemsko pot in za to, kar počne Italija, smo zagotovili kar precej sredstva in to želimo nadaljevati tudi letos. To nam je potrdila tudi vlada v Italiji. Kljub vsemu pa je ne samo v Rimu, tudi drugot, tako da se pomoč že sprejme, drugače pa se pošalno krivi Brusel za vse neporavnane obveznosti konec lanskega leta. Je sota 265,7 milijard evrov. Vse skušamo storiti, da bi letos ta znesek po nemeri skoristili in tako rala ne bi povečevali. Več kot pozivati k temu pa seveda ne moramo. Spet pa je jasno, da je to zelo odvisno tudi od vprašanja, kako hitro bodo potekale razprave na naslednjem večletnem finančnem okviru, če bi naslednjo pomlad že bila odločitev o vsegu obveznosti in plačil. Potem bi bilo laže, kot pa če bomo imeli dolgo obdobje negotovosti. Podite pripričani. Oktobra, novembra, ko bomo intenzivno se pogajali proračuno, bomo zelo konkretno podali tudi razvoj dogodkov glede nepravnanih obveznosti v letošnjem letu. Uh, Kolegica Nirjada, ja, gospod komisar, ne bom ponavljala besed drugih, hvala za predstavitev. Samo nekaj pripom, mislim, da je proračun tako dober kot izvajanje letega in eh, zlasti strateško izvajanje. Med drugim vidim pomisleke in verjetno jih vidi tudi drugi, gre za lahek dostop. To vidimo recimo pri MSP-jih in pri programu Kozme. Sveda bi si želeli veliko večje podpore tu, ampak vedno se dogaja, da MSP-ji ne morejo priti do financiranja, celo pri drugih programih, recimo, kratek primer, mogoče ste eh, vi tisti, ki lahko odgovorite. Na Irskem imamo program za MSP-je, 13 milijonov januara lani smo počrpali iz teh sredstev, o 36 milijonov, torej v sedmih letih smo uporabili zelo malo sredstev. In kako izboljšati to, kako olajšati dostop za naše državljane? tako ločeni so od Evropske unije, tako nepovezani, poenostaviti moramo postopke, to je eno. Potem bi isto rekla tudi glede programa Erasmus. Najbogatejši študenti si to lahko privošijo, revni pa ne, pa si morajo vzeti posojila, nekateri ne morejo tega storiti, torej veliko je neenakosti. In to je sistematična toksičnost, to moramo reševati. Tudi pri izvajanju proračuna in na koncu, ali lahko pojasnite, kako bo z programom Evropske obramne industrije, kako se bo to financiralo, glede na to, da je že toliko pritiskov pri maržah. Hvala, zelo na kratko vem, da ni časa. Monsieur, monsieur Gospod komisar. Ähm, Gospod predsednik, gospa poslanka. Strinjamo se z vašo oceno, da veliko programov ni v polni meri izkoriščenih, ker so postopki delno tudi prezapleteni za prijavo. Zato smo pri Unibusu poskrbeli za pojasnitve tudi pri finančni uredbi. Z naslednjim večletnim finančnim okvirom bomo imeli enotna pravila, bolj enotna pravila in še prav posebno za MSP je, bo to zelo pomembno. Vendar pa, tudi tukaj v parlamentu je odigrala pomembno vlogo tema zloraba sredstev. V kakšne mere je ta zloraba možna in stopnja napak igra v računskem sodišču in v sveto pomembno vlogo. In potem odbor za nadzor proračuna, pa šesterski odbor v parlamentu smo imeli poslance, ki niso cenili poenostavitev, ker si želijo izčrpnih nadzornih instrumentov, obrazcev za to, da bi lahko ustrezno nadzirali in natančno poznali vse denarne tokove. Vsekakor pa bo lažje dostopati do evropskih programov. Dogovor včeraj začer med svetom in parlamentom, kolegica Vinkovska mi je o tem poročala, predideva, da bo na mesto 50-50 med svežimi sredstvi in premestitvijo 60 odstotkov premestitev in 40 odstotkov svežih sredstev. Ne, obratno, obratno. Se popravlja gospod Oettinger. To bomo vključili in ta sprememba z 50-50 na 60-40. za nas ne bo težava. Vseh bo približno 60 milijonov evrov v naslednjih dneh, bomo pripravili bolj podrobne podatke. Si, Hvala, gospod. Hvala, gospod komisar Ingrid Taron. Hvala, gospod predsednik. No, večino vprašanj, ki sem jih želel zastaviti, so kolegi že zastavili, tako da tega ne bom ponavljal, dobil sem odgovore. Hvala. No, seveda ne bi bil član skupine zelenih, če se ne bi pritožal glede tega, da še vedno ni dovolj denarja za podnebne politike. Ampak vseeno hvala, da ste to povečali in da ste povečali sredstva na tem področju. Mogoče predlog glede Turčije. Kaj pa, če bi spremenili proračun na svetu in potem lahko parlament podpre pobudo komisije. Če bomo imeli pač ta predlog uradno na svetu. In potem še na vprašanje, ali lahko članom tega odbora svetujete ali poveste, kaj vi menite, kakšna modra taktika bi bila tu v parlamentu, zato da bi ločili. Uh, proračun od večletnega finančnega okvira ali pa mora biti to povezano. Ne vem, kaj vi menite o tem? Hvala. Gospod predsednik, poslanec. Predlog spremembe 3 za 2018 je bil sprejet danes z naše strani. To se navizuje na sporozum s Turčijo. 500 milijonov evrov sredstev vsebuje za 2018. To bo v naslednjih urah vam tudi poslano. Seveda, povezava z večletnim finančnim okvirom in letnim proračunom obstaja, to vidimo. Več izkušenj imate kot sam. Tudi v prejšnjem večletnem finančnem okviru je bilo tako, da je proračunski okvir 2014 do 2020 bil sprejet jeseni 2013 v enem svežnju. Predsednik Martin Schulz je takrat tudi igral pomembno pogajalsko vlogo. Sedaj čakamo. Bolj všeč bi mi bilo, če bi novembra 2018, tako kot je treba, sprejeli proračun za naslednje leto v interesu vseh udeležencev, ki želijo imeti jasnost glede programov za naslednje leto. Dobro bi bilo, če bi večletni finančni okvir sprejeli marca naslednje leto in bi potem neodvisno od letnih razprav, letnih proračunih to zaključili. Za kmete, regije, reskovalce, mesta bi že zelo zgodaj postavili jasna pravila in bi potem vse skupaj lahko zagnali zelo hitro naj bilo takšne zamude kot pri obdobju 2014-2, oprostite, 2007-2013. To bi bilo torej zelo dobro. Najboljše bi bilo, da bi bilo tako, kot sem dejal, da bi potem komisija podala predlog za 2020 in potem se odločili o tem oktobra, novembra naslednje leto, naslednji parlament bi se o tem pogovarjal, in morda bi potem še ta komisija, ki je do oktobra naslednjega leta dejavna, lahko to storila ali pa morda potem naslednja komisija. Merci, le... Hvala, gospod komisar. No, zdaj bom podal besedo gospodu Muresanu poročevalcu za proračun za leto 2018, zato da spregovori o osnutku um, rebalansa DAB-3 in sicer zaradi mehanizma za begunce v Turčiji. Tako da upam, da se boste lahko tudi na to potem odzvali, gospod komisar. Hvala, predsednik, gospod komisar. Ponovno vas je lepo videti tu, zelo na kratko. Najprej glede programa beguncih v tem proračunu, to bo eden izmed najpomembnejših programov, ki jih bomo morali sprejeti v tem letu, zato potrebujemo preglednost. Razumem, da je bil DAP sprejet, kolegijo danes. Ne vem, če bi komisar lahko to potrdil. In drugič, videli smo podrobnosti glede programa za Turčijo za prihodnje leto. Ali lahko komisija pove nekaj o predlogu financiranja v letošnjem letu, da bi lahko začeli delati tu v parlamentu? Stališče parlamenta je znano. Najprej želimo nova sredstva, drugič. Strinjamo se s prvotnim predlogom komisije, da imamo le eno milijardo iz proračuna EU in dve milijardi prispeva države članice. Komisarja pa sprašujem, Zakaj ste se premislili, glede na prvotni predlog, ki smo ga videli in na, eh, na to smo gledali bolj pozitivno mi kot na svetu, ali gre za politične pritiske na svetu, ali vidimo še nove dogodke in poglede glede proračuna. In še nekaj na koncu, predsednik, glede časa. Mi smo bili pripravljeni imeti obravnavo v Turčiji že od oktobra lani. Ne vem, Če je treba kje politično pritiskati, je to na svetu, ne v parlamentu. Mi smo pripravljeni hitro delati. Poznamo potrebe, vemo, kako je s predvidljivostjo tam. Bili smo v Turčiji, Jordaniji, v Libanonu in Tuniziji od zadnjih dveh letih. Tako kot je povedal gospod komisar, gre za izobraževanje, potrebujemo predvidljivost, tega se zavedamo, ampak eh, zamud nimamo v parlamentu, ampak na svetu in ne bomo sprejeli tega, da dajemo svetu vaš čas, potem pa je vas pritisk na nas in potem nam pravijo, ja, sedaj pa moramo to hitro sprejeti. To so moje vprašanje za enkrat, potem pa gospod predsednik, s kolegi s političnimi skupinami bomo razdelali naše stališče. Hvala. Gospod komisar, no, dobro bi bilo, da bi bili pripravljeni že septembra, čeprav smo se spraševali o e, kredibilnosti in verodostojnosti proračuna za leto 2018, glede na to, da ta ni upošteval še mehanizma za begunce v Turčiji. Gospod predsednik, gospod poslanec, na začetku vas ni bilo, ko sem delno o tem že govoril, torej delno ponavljam vse skupaj. Res je, danes smo rebalans proračuna še 23.18 sprejeli komisiji, ki se navizuje na sporozum s Turčijo. 550 milijonov evrov bi naj to znašalo. 500 milijonov evrov je svežih sredstev, dopolnila sredstva, 50 milijonov pa znotraj programa za humanitarno pomoč. Ta predlog spremembe vam bo torej kmalo poslan, sporedno tudi svetu. Ja, nekakšen poštar sem, ki mora prenesti kritiko svetu. To bom storil, nisem član sveta, sem član komisije. Zato sem za kritiko sveta pristojen samo delno. Sveda, vsakemu ministru lahko povem, da parlament ne čisto neopravičeno kritizira časovni razpored. Tudi pri posodovanih osnotkov poročanja 2018, naš predlog februarja, še vedno ni bil spred v svetu. Upam, da bo Italija karkoli že se bo zgodilo z vlado v Rimu, podala soglasje in potem bomo lahko se začeli dejansko pogajati. In dejansko kaže, da svet kategorično ni bil pripravljen dati 2 milijard svežih sredstev. Sedem držav članic, menim tudi zelo velike, Nemčija, Francija in druge so nas pozvale, že zgodaj spomladi, da bi vse 3 milijarde dobili s prerasporeditvijo. In že ta ena milijarda kot možni kompromis je bila težko dosegljiva. Ali boste to sprejeli? Seveda, to je vaša zadeva. Tukaj seveda ne želim biti pokroviteljski. Naj pa vam povem, da je za nas pomembno to zadevo, kar se da hitro urediti v interesu ljudi, učenk in učencev v Turčiji. Bien. Nous arrivons au terme. V redu. S tem smo prišli do konca te predstavitve uh, in te izmenjave mnenj. Uh, Eh, gospod komisar bi moral oditi ob 12.45, tako žal, dragi kolegi, ne morem dati več besede tistim, ki bi jo še želeli. Zato moram samo še povedati, da je osnutek proračuna za leto 2019 pa osnutek rebalansa proračuna številka 3 za leto 2018 pripravljen in to boste prejeli po elektronski pošti, tako si boste vsi lahko to v podrobnostih ogledali. Seveda si zelo želimo, da bi Eh, večletni finančni okvir sprejeli še marca 2019, vendar pa eh, ob 255 eh, milijardah evrov, ki jih je še treba predvideti, ali ne mislite, gospod komisar, da ima morda komisija nekaj težav z likvidnostjo, zato da bo izpeljala svoje obveznosti eh, za trenutno veljavni finančni okvir in eh, Če se bo izkazalo, da imamo tukaj nekaj težav in da bo treba za to poseči v naslednji eh, finančni okvir, eh, bi nam bila ta informacija z vaše strani zelo koristna. Torej, še eno vprašanje, ali naj vse to predstavimo tudi medijem. Uh, no, to nas čaka. Sestanek 4. junija je uh, odpovedan in naslednji sestanek našega odbora bo torej 18. junija, ter se bo nadaljeval še 19. junija. Nihče drug ne dobi sedaj besede, sestanka je konec.